Dnevni red je že objavljen in vam je na razpolago na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem je zasedanje zaključeno. Lahko noč.